gospodje. Meine Damen und Herren, ich darf gospodje, sporočil bi vam sledeče. Na, b, od, nagrada za Saharova, Saharova gre na naslednje osebe Nasrin Sutuden, Jafar Panay iz Irana sta bila soglasno potrjena na predsedniški konferenci, na konferenci predsednikov. Z soglasnim sklepom eh, konference predsednikov sta bila odlikovana. S tem izrekamo solidarnost in pa občudovanje za moškega in žensko, ki, nista, ki nista klonila v strahovanju v Iranu in sta sklenila, da bosta usodo države nadredila svoji lastni usode. Nasrin Sutude se je zauzemala v prvi fronti za eh, človekove pravice, za novinarje in za aktiviste opozicije. Zaradi teh pogumnih in velikodušnih dejanj je bila iztrgana iz eh, svoje družine in pod obtožbami, kot je propaganda proti vodstvu države ali napad na nacionalno varnost, obsojena za 11 let kazni. Gospe in gospodje, če je boj za svobodo in boj za človekove pravice, za osebno dostojanstvo, za uh, oziroma pro, boj proti um, mučenju, in, če je to napad na nacionalno varnost, potem podpiramo te ljudi, ki napadajo nacionalno varnost režima, ki ne upošteva nobenega od teh temeljnih človekovih pravic. Nagrada za gospe Sotode je tudi jasen odklon proti režimu v Iranu. Gospe in gospodje, Žafar Panaji je eden najbolj znanih in mednarodno priznanih filmskih režiserjev. Njegovi filmi so živahni, portreti, uh, lepe, bogate države in njegovih, njenih prebivalcev. Kot v vsakem drugem dobrem portretu pa ta človek ne prikaže samo zaslug, ampak tudi nasprotje in vsakodnevne težave Irancev. In seveda ničesar se državni režimi ne bolijo bolj kot tega, da bo britka resničnost, ki vlada v državi, prikazana. In zato je treba v državah, kot je ta, take ljudi pripraviti k molku. Oba, Džafar Panaj in Nasrin so tudi stojita za vse, za kar stoji Evropska unija in jasno in glasno jim pravimo, nista sama. In iskreno upam, da bo sta v decembar lahko prišla v Štrasburg osebno, zato da bo ta prevzela svojo nagrado in iranske oblasti pozivam, da bosta storila vse za to, da, to, da bodo to omogočili. Vse kolegice in kolege v tej hiši, ki so sodelovali pri oblikovanju eh, nagrade Saharova, se želim iskreno zahvaliti. Rad bi povedal še nekaj. Od leta 1994 sem del tega parlamenta in od leta 1994 sem se odeležil vseh podelitev nagrad Saharova v različnih funkcijah še nikoli nisem doživel, da bi konferenca predsednikov soglasno, torej brez kakršnega koli drugega predloga, podelila nagrado Saharova. To je danes zjutraj trajalo približno tri minute, da smo sprejeli to odločitev in spominjam se drugih razprav, ki smo jih imeli. In to kaže, gospe in gospodje, da obstaja velika želja v našem parlamentu, da se odlikuje gospod Sutude in gospoda Panaja. Še enkrat čestitke prejemnikom nagrade in hvala lepa za vašo pozornost. Um gospod Kellenan je prosil za besedo. Hvala lepa. Seveda pozdravljam um, podelitev te nagrade in mislim, da je odlično, da je bilo mnenje enotno, da se podeli to nagrado tema dvema disidentoma. Vendar pa me skrbi neka druga uh, situacija, ki je povezana za to državo. Delegacija poslancev se bo jutri podala na pot, zato da se bo pogovarjala s tem istim režimom, ki ga obsojamo. In mislim, da je to sramotna odločitev in mislim, da tudi v tem poznem trenutku. Kot veste, delegacija ni, eh, ne zauzema več političnih skupin, ampak kot veste, gre predvsem za levico. In Mislim, da bo njihov obisk iranska vlada zlorabila, vrednost, propagandna vrednost bo velika. Pozdravljam to uh, nagrado, ampak mislim, da pošiljamo različne signale. Ravno dva tedna potem, ko so naši zunani ministri sprejeli še hujše sankcije proti Iranu, mislim, da je to zelo neprimerno strani našega parlamenta in upam, da bodo premislili poslanci, preden bodo šli tja in popili peneče vino z iranskim režimom. Thank you. bitte. Okay, vielen Dank, Herr Kellenen. Der Hvala lepa, gospod Kelenen. To ni na dnevnem redu. O tej poti je odločila konferenca predsednikov. Prav tako je konferenca predsednikov odločila, bi, da bo ta delegacija, in lepo bi bilo, če bi vi tudi vi to dodali, torej pred nekaj minutami je odločila, da naj ta delegacija odpotuje in naj seboj vzame tudi dopis za čestitkami, ki naj se tudi preda obema nosilcema nagrade in če bodo organi v Iranu to preprečili, bodi si delegacija ne odpotovala ali pa bo takoj odpotovala. In to je bilo tudi sprejeto na konferenci predsednikov. Hvala lepa. Frau Lochbieler, bitte beäußern Sie sich zur Geschäft. Gospa Loh, bi lahko prosim izraziti se s poslovnikom in ne sto, v zvezi s to točko, kaj ti ni na dnevnem redu, v zvezi s tem sem povedal vse, kar je bilo potrebno. Gospa govori, gospa govori brez pre, mikrofona. Hvala lepa. V odboru za človekove pravice nas uh, večkrat pozivajo aktivisti iz Irana, da odpotujemo v to državo, da podpremo ljudi, ki se borijo za človekove pravice. Hvala. gospe in gospodje konferenca predsednikov je sklenila to kar sem vam pravkar sporočil seveda je lepo lahko dosežemo kratek učinek ampak ni prav kar ste prikazali gospod kelenan in mislim da je zadeva sedaj zaključena v dobro tega parlamenta hvala lepa. sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen nun. Gospe in gospodje, sedaj bomo začeli z glasovanjem. Najprej, z, najprej bomo glasovali o še.